današnjega srečanja in pa besedilo so na voljo. Kakšen komentar na to? Ne. Nihče. V redu. Torej smo potrdili ta zapisnik.